da bomo ponovno začeli z današnjo sejo. Kar zadeva zapisnik seje, ki je bila včeraj, dobili ste ga, ali se vsi z njim strinjate, obstajajo odročeni ugovori, ne. Štejemo, da smo s tem.